good afternoon uh, dear ladies and gentlemen dear participants uh, pozdravljeni gospe in gospodje udeleženci najprej vam želim povedati da je to zadnja delavnica v tem mandatu upamo da nas bo vsaj nekaj ostalo tukaj tudi v naslednjem mandatu skrbeli bomo za zdravje in tako naprej. Preden podam svoj zadnji uvodni nagovor v tem mandatu, želim pozdraviti njeno ekscelenco, gospod Turkovič, veleposlanico Bosne in Hercegovine v Evropski uniji in Pozdravljam tudi dr. Mikolašika iz ALS. E Pozdravljeni tudi seveda vsi ostali udeleženci. Tisti, ki govorite slovensko, naj vam zagotovim, da danes imamo na voljo tolmačenje. Gospod Mikolašik tudi uh, govori slovensko in lahko sledi našemu jeziku, ampak uh, zelo me veseli, da imamo tako izjemne govornike spet eh, z nami. Z nami so strokovnjaki in eh, ljudje, ki so zelo priznani in ugledni na svojem področju. Pozdravljam gospoda Videmška iz Slovenije. Mislim, da je on eh, človek iz terena, tako rekoč. Kasneje vam bo povedal, kaj počne. Na začetku želim povedati nekaj besed. Ljudje, ki umirajo mladi ali tisti, ki imajo resne bolezni, se soočajo z resnimi posledicami in to ima posledice za države članice. Bolezni, ki, po, ki jih povzročajo te. Uh, bolezni oziroma ti, te okoliščine so običajno takšne, da bi jih lahko preprečili. Preprečimo jih lahko s zelo poceni in učinkovitimi posredovanji. Evropska unija spodbuja krepitev nacionalnih programov za javno zdravje, zato da bi preprečili prenosljive in neprenosljive bolezni ter seveda reševali tudi dejavnike tveganja. Dejavnik tveganja je vsaka značilnost ali izpostavljenost posameznika, ki lahko prispeva k temu, da se razvije bolezen ali poškodba. Primeri tega so premala telesna masa, visok tisk, eh, pritisk in poraba ali uživanje alkohola. Ti dejavniki tveganja prispevajo k našemu življenjskemu ciklu in imajo gospodarske, socialne, spolne in politične posledice. Zelo visoka stopnja dejavnikov tveganja lahko povzroča visoko tveganje in povzroča več bolezni. V Evropski uniji so državljani pod velikim pritiskom zaradi neprenosljivih bolezni, kot so diabetes, bolezni srca in ožilja, rak in mentalne oziroma duševne težave. Evropska unija je razvila programe na področju javnega zdravja, ter tudi urodje, zato da bi izvajali učinkovite politike za reševanje teh dejavnikov tveganja. Program Evropske skupnosti na področju zdravja 2008-2013 v sinergiji z pobudami EU je prispeval k boljšemu poznavanju in informacijah o preprečevanju, diagnozi in nadzoru večjih bolezni. Lani je Evropski parlament sprejel tretji večletni program na področju zdravja, ki pokriva obdobje 2014 do 2020. Tretji cilj tega novega programa je spodbujanje dobrega zdravja in preprečevanje bolezni. Govori pa o ključnih dejavnikih tveganja, kot so tobako, droge, življenski slog brez gibanja, nezdrava prehrana ter okoljski in poklicni dejavniki tveganja. Države članice prav tako naj bi izmenjavale najboljše prakse na področju preprečevanja kajenja, zlorabe alkohola in debelosti. Zelo sem zadovoljen, da bomo sedaj govorili o glavnih izzivih in bodočih perspektivah v zvezi z preprečevanjem in zdravim načinom življenja. Seveda pa moram povedati, da bi mi bilo zelo všeč, če bi imeli več delavnic, seminarjev in konferenc na to temo, na temo preprečevanja. No, Na začetku dajem besedo predstavniku Evropske komisije, gospodu Mihajlu Hüblu, ki je vodja enote za program in upravljanje programov ter bolezni, prihaja iz Generalnega direktorata zdravja in potrošniki, govorimo pa o drugem akcijskem programu skupnosti na področju zdravja 2008-2014 ter o bodočih ukrepih v okviru tretjega akcijskega programa Evropske unije na področju zdravja 2014-2020. Hvala, izvolite. Vielen Dank, unfortunately. Hvala lepa. Žal ne govorim slovensko in bom to predstavitev opravil v angleščini, kakorkoli že. Veliko veselje mi je, da sem danes lahko tukaj z vami. Lepo je, da sem sedaj tukaj samo en teden po tem, ko je Evropski parlament sprejel tretji akcijski program na področju zdravja. To je zelo pomemben korak naprej in uh, zagotavlja gotovost, kajti zagotovili bomo, da bodo instrumenti še naprej spodbujali in podpirali politiko v okviru novega večletnega finančnega okvira. Prosili so me, da spregovorim o oceni in o perspektivah v okviru novega programa. Pri obeh boste videli, da sem uh, birokrat, kar pomeni, da sem nekoliko omejen zato bom nekoliko več eh, govoril o procesu, ne pa toliko o vsebini. To bo morda nekoliko manj prijetno, ampak eh, kasneje vam bom povedal, zakaj. Tretji program zdravja in pravkar vidite diapozitiv na prosojnici je naslednji. Začeli smo z sektorskim pristopom na evropski ravni, vse skupaj smo združili v skupne programe in področje uporabe je zelo široko. Večji premik med drugim in tretjim programom je, da področje uporabe sedaj ne pokriva samo vprašanje javnega zdravja, ampak tudi politiko zdravja v širšem smislu, kar pomeni, da podpiramo tudi zakonodajne ukrepe, ker imamo pristojnosti, naprimer zdravila, medicinski pripomočki in tako naprej. Nekaj o drugem programu za zdravje. To je bil program v obdobju 2008 do 2013, kar zadeva financiranje eh, dela, ki smo ga posredovali naši agenciji, je naslednje. To je vse skupaj del našega proračuna. Porabili smo 321 milijonov in pol, financirali smo okrog 450 programov, pa tudi nekatere druge manjše dejavnosti. Naložba je precej visoka za tako majhen program. Naša obveza je da izvedemo oceno ex post, to smo pravkar začeli, objavili smo razpis na to temo. Prav tako smo leta 2011-2012 opravili umestni pregled, kar bo predstavljalo osnovo za naše delo. Dela na tem področju bo konec uh, do decembra letos. Ta diapozitiv je morda bolje preučiti na izročku, ki ga imate pred seboj. Želeli smo zagotoviti, da je ta program dobro pokrit v smislu revizij in pregledov. V tej oceni smo poskušali preučiti program v celoti, poskušali pa smo tudi nadaljevati z delom, ki smo ga opravili že prej v smislu revizij in ocen. Kaj smo počeli? Preučili smo, kako se program izvaja, kako delujejo finančni mehanizmi, kako delujejo procesi. Preučili bomo tudi določene postopke. Postopki so zelo zahtevni, kakor uh, vemo. Te bomo poenostavili v naslednjem programu. Preučevali bomo tudi razširjanje informacij, pogledali bomo, kako se objavljajo rezultati, preučili bomo ulogo deležnikov v tem procesu in preučili bomo tudi možnosti izboljšave razširjanja informacij. Uh, Programi so zelo majhni, preučili bomo tudi, kako se ti majhni programi med seboj povezujejo in kako se povezujejo z drugimi programi na področju zdravja. Preučili bomo tudi povezave z strukturnimi skladi in sosednjimi političnimi področji, naprimer za poslovanje, socialna zadeva, informacijska družba in tudi povezava z splošnimi cilji Evropa 2020. Preučili bomo tudi vpliv v smislu relevantnosti ukrepov in uh, v smislu tega, kakšen napredek smo dosegli na srednji in kratek rok. Če se bo ta skupina nadaljevala v kakršnikoli obliki že v novem mandatu, gospod predsednik, bi bilo zelo koristno, da te rezultate predstavimo tukaj, ko bomo do rezultatov prišli. To bo verjetno zanimiva razprava. Kar zadeva metodologijo, prosim, oglejte si izročke. To oceno jemljemo resno, ne bi smeli vključiti samo um, pisarniško delo, ne, sodelovati bi morale države članice, laboratoriji, prejemniki in tudi ljudje, ki delujejo na tem področju in v tem sektorju. Preučili bomo specifična področja in posamezne projekte, kakor je prikazano. Sedaj smo v procesu sprejetja novega programa za zdravje. Program je parlament sprejel prejšnji teden, svet, če bo vse šlo po načrtih, bo program sprejel 11. marca in upamo, da bodo naslednji formalni koraki, ki bodo vodili do objave. In videti moramo, da program začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Upamo torej, da bomo te naslednje korake lahko storili hitro, zato da bo program začel veljati in da bomo lahko program začeli tudi izvajati smo v začetku novega leta in eh, izvajanje bo potekalo v precej hitrem tempu. Kakorkoli že, govorimo o več področjih, govorimo o spodbujanju zdravja, o preprečevanju bolezni, o okolju, o delu na področju spodbujanja zdravega življenja in tako naprej. Še naprej si prizadevamo zaščititi državljane pred čezmejnimi grožnjami za zdravje, ampak eh, prav tako želimo prispevati k eh, inovativnim, učinkovitim in vzdržnim zdravstvenim sistemom, prav tako pa želimo spodbuditi in olajšati dostop do boljšega in varnejšega zdravja za državljane Unije. Vse skupaj je seveda med seboj povezano. Po eni strani je to povezano z določenimi elementi zakonodaje, ki so že razviti in ki se še vedno razvijajo na tem področju, ampak po drugi strani je to tudi odraz naslednjega. Če govorimo o zdravju in sedaj govorimo o zdravju, je zdravstveni sistem zelo pomemben dejavnik tukaj in gre tudi za pomemben forum za izvajanje preventivnih ukrepov. Tradicionalni pogled je, da imamo javno zdravje na eni strani, zdravstveni sistem na drugi strani. To je razmišljanje iz preteklosti. To ne velja več. Mislim, da je to treba povdariti. Cilj programa je, da bi spodbujali države članice za to, da bi izboljšale zdravstveno skrbo in rešile neenakosti. In to je bilo izraženo tudi v parlamentarni razpravi prejšnji teden. Veliko je razsežnosti, ki jih lahko poudarimo v svojih ciljih. Vsega ne bom bral. Ehm, sami si lahko preberete podrobnosti našega programa v prilogi. Ampak pri spodbujanju prvega cilja mislim, da moramo delati na klasičnih dejavnikih tveganja, posvečamo se kroničnim boleznim, še posebej raku. Kaj ti? Mislim, da smo odigrali pomembno vlogo na področju raka in eh, zdravljenja raka, vse od preprečevanja do zdravljenja Mislim, da se bo to še vedno nadaljevalo v prihodnosti. Prav tako se posvečamo prenosljivim in kroničnih boleznim, kot sta HIV in tuberkuloza. Povezujemo naše delo tudi z tobačnimi izdelki. Prav gotovo je zelo pomembno, da podpiramo zakonodajo in izvajanje zakonodaje, določeni cilji so izraženi v okviru drugih prednostnih nalog. Program se bo izjavo v, izvaja v okviru letnih programov, to je veljalo tudi v prejšnjih letih. Ti delovni programi so sedaj drugačni. Določa jih nova priloga, ki je začela veljati nedavno, to se je izrazilo v razpravi parlamenta prejšnji teden, namreč poskrbeti želimo, da bo program nečemu namenjen in to je smiselno, kajti zelo veliko imamo prednostnih nalog, finančnih sredstev pa manj, zato je zelo pomembno, da se posvečamo tistim elementom, ki imajo dodano vrednost na ravni EU, ki so politično pomembni in ki so relevantni tudi z vidika javnega zdravja. Ukvarjati se moramo z vidiki, za katere imamo pristojnosti, upoštevati moramo geografsko potritost in seveda moramo zagotoviti, da je financiranje na voljo za vse države članice in eh, finančna sredstva morajo biti ustrezno porazdeljena med posameznimi cilji in tematskimi prednostnimi nalogami. Informacij o prvem delovnem programu oziroma delovnem programu za prvo leto niso na voljo vsi morajo imeti priložnost, da vidijo delovni program, zato da lahko podajo svoje prijave. Ampak povem vam lahko, da želimo pri izvajanju programa narediti korak naprej. Želimo, da bi sredstva koristno uporabili. In zato bomo prednostne naloge razvrstili v grozde. Če bi imeli, na primer, prednostno nalogo kronične bolezni in dejavnike tveganja, potem bi lahko združili deležnike, ki se ukvarjajo s tem in delovni program bi ustrezno prilagodili. Ampak kaj se bo dejansko zgodilo v smislu delovnega načrta? Delovni načrt bomo pripravili v sodelovanju z državami članicami in parlamentom v okviru usklajenega in uveljavljenega postopka. Različni deležniki so nam poslali različne prispevke, različne predloge, kako bi lahko nadaljevali z delom. Vendar zelo pomembno je povdariti, da ima program vključene korektivne elemente. To se bo izrazilo v umestnem pregledu, ki je načrtovan za maj 2017. Tako bomo lahko preučili izvajanje programa v celoti do tega datuma. Prav tako pa bomo videli, do kolikšne mere so potrebne prilagoditve programa, zato da bi poskrbeli, da pa program izpolni svoje cilje. To bomo storili v okviru delegiranih aktov, kjer bo parlament spet odigral pomembno vlogo, seveda. v desetih minutah je nemogoče pripraviti takšno predstavitev, porabil sem 11 minut, ampak eh, seveda sem se lahko samo dotaknil zanimivih področji. Če bo kdo imel kakšno vprašanje, bom z veseljem povedal še več. Hvala lepa. Hvala lepa. Zelo dobro vam je šlo. Pripričan sem, da vprašanja bodo. Na voljo imamo 10 minut za vprašanja in odgovore. Želi kdo spregovoriti? pardon or uh, if not then I, I i would like to ask Če ne, želim vprašanje zastaviti sam. Do more or undertake more in order. Kaj menite, da bi Evropska unija morala storiti za to, da bi zagotovili več dodane vrednosti? to državljani pričakujejo na področju preventive ali preprečevanja. Države članice v poprečju samo tri odstotke proračuna za zdravje namenjajo preprečevanju. To običajno komentiram kot statistično napako, ne pa ustrezno politiko. Ampak kako bi lahko storili več, kajti državljani od Evropske unije pričakujejo veliko več. vsi vemo, kako pomembna je direktiva o čezmejnem zdravstvu. Meje prečkajo ne samo bolniki, ampak tudi znanje. Imamo nekaj uh, zdravstvenih centrov odličnosti v Evropi in to, ta trend se bo še nadaljeval kaj bi lahko storili za to, da bi bili bolj učinkoviti, kar zadeva preprečevanje. In še drugo vprašanje, ali podpirate zamisel, da bi imenovali komisarja za preprečevanje s pristojnostmi in finančnimi sredstvi. Mislim, da bi to prav gotovo okrepilo to evropsko zamisel. Ljudje si želijo, da bi nekaj storili na evropski ravni. To je provokativna zamisel, vendar nekaj moramo storiti. Ko se bodo pridružile tri nove države članice, bodo padle nove zamisli za nove komisarje in nova področja, morda bo takrat pravi trenutek, ampak mislim, da bi potrebovali učinkovito politiko na tem področju. Veliko je vprašanj, ki bi jih lahko uspešno reševali samo na evropski ravni. Hvala. I mean. <laughs> Zakaj niste vi, publika, zastavili vprašanj? No, kakorkoli že. To je zelo zanimivo vprašanje na drugo vprašanje ne želim odgovoriti, ker sem birokrat pri komisiji. Ampak eh, komisar za zdravje pri Evropski komisiji je že več let tudi komisar za preprečevanje, kaj ti pristojnosti na tem področju so v Lizbonski pogodbi. Ampak del odgovora mora biti, oziroma odgovor mora biti del širše razprave v zvezi z prednostnimi nalogami in uh, v zvezi z vprašanjem, čemu bomo dali podarek na področju zdravstva. Mislim, da Evropska unija opravlja dobro delo na področju dejavnikov tveganja. Rezultat glasovanja o direktivi o tobaku jasno kaže, kakšno je naše stališče v zvezi s tobakom. Politike na tem področju so že na voljo, prav tako imamo politike na področju prehrane in življenskega sloga ter alkohola. Veliko smo že storili na ravni EU v okviru tega, kar nam omogoča direktiva oziroma pogodba in v okviru tega, kaj so države članice pripravljene sprejeti na evropski ravni. Ampak vaše vprašanja so bila vprašanja v zvezi z preprečevanjem. To bo vedno bolj pomembno z razvojem tehnologije, z zanimanjem bolnikov in tako naprej. Rak predstavlja zelo zanimiv. Um, primer, kaj bi lahko storili na evropski ravni, naprimer sprem, eh, smernice v zvezi z pregledi, um, smernice v zvezi z pregledom, pregledi uh, za ugotavljanje raka na prsih in tako naprej. Če bomo šli po boleznih, mislim, da ne bomo prišli daleč. Ni še nam uspelo zagotoviti skupnega pristopa do preprečevanja kronič, kroničnih bolezni vem, kako bomo rešili ta problem, kako bomo zagotovili, da bo ta vidik v ospredju. Komisar Borš v čez štiri tedne organizira v Bruslju konferenco o kroničnih boleznih. Preučili bomo odziv Evropske unije na področju kroničnih in neprenosljivih boleznih. To bo zanimivo vprašanje v okviru eh, svetovne zdravstvene organizacije in združnih narodov. Mislim, da iščemo specifične rezultate in specifične odgovore. Če organiziramo še eno konferenco, če pripravimo še eno poročilo o analizi stanja, je to morda zanimivo z akademskega vidika, ampak eh, pri določenih vprašanjih, lahkih vprašanjih, naprimer na področju tobaka, vsi vemo, kaj je treba storiti. Praktični elementi so tisti, ki so pomembni. Opozorila na zavojih,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 so za zdravstvo pristojne države članice in nekateri, vključno s komisarjem Boržem, menijo, da bi to morala postati pristojnost na evropski ravni in zato potrebujemo seveda proračun. Preprečevanje je ključnega pomena in je tudi cenejše od zdravljenja. Moje vprašanje je, kakšno je stališče komisije, če bi to postala realnost, če bi si želeli, da bo Evropa bolj vključena v zdrave državljanov. Kaj lahko komisija stori v bližnji prihodnosti, vključno z obzorjem 2020 in vključno z tretjim programom za zdrave? Well, ne želim špekulirati o spremembah pogodb ali o čemrkoli v zvezi s tem, ampak ta programa, ki jih imamo zaenkrat, predstavljata dobro osnovo za naše delo. Program za zdravje ni instrument sam po sebi, ne, gre za način podpiranja naših ciljev. Razvoj politik je potem odvisen od posameznih področji. Pri komisiji sem odgovoren za izvajanje programa za zdravje in eh, delo upravljam na različnih političnih področjih, ki so pomembna na tem, v tem smislu naš program skupaj z programom za raziskave je pomemben. Z več vidikov. Prvič, lahko povečamo preglednost in uh, argumente v državah članicah lahko obravnavamo kot argumente o pristojnostih. Pri več uh, področjih še vedno ni popolnoma jasno, kje smo v posameznih državah. Oba programa lahko odigrata pomembno vlogo lahko zagotovita večjo primerljivost med državami članicami in lahko zagotovita nekaj vrsta informacijski sistem na evropski ravni. In drugič, mislim, da bi bilo dobro, če bi okrepili sodelovanje držav članic. Program vključuje instrument skupnih ukrepov. Ti skupni ukrepi so zelo pomembni, kajte ustrajamo, pri skupnih ukrepih in to pomeni, da so partnerji dejansko oblasti v državah članicah. Zato smo v stiku z tistimi, ki izvajajo politiko na področju zdravstva. Gre za izmenjavo dobrih praks in eh, za pripravo skupnih pristopov in skupnih dejavnosti. To bo močna spodbuda za to, da bi se spustili po istih ali skupnih poteh. To velja za rak, in tudi za druga področja, kjer imamo skupne ukrepe. In še nekaj, ta program je zelo pomemben pri spodbujanju in podpiranju mreženja med deležniki in nevladnimi organizacijami. To je prav gotovo zelo pomembno. Ne moremo govoriti o politiki na področju zdravstva na evropski ravni, če ne sodelujejo vsi akteri. Imamo institucije, države članice in parlament, ampak tudi civilna družba mora aktivno sodelovati pri tem civilna družba pa potrebuje podporo za mreženje na ravni EU in to bo zagotovil nov program. Vse to je seveda omejeno s finančnimi sredstvi v okviru novega programa. Govorimo o operativnem programu za leto 2014, ki znaša nekaj manj od 55 milijonov evrov. To je veliko denarja, ampak če si ogledate dolg seznam prednostnih nalog, morda vseeno ni toliko denarja. Hvala lepa, gospod Mikolašik. Hvala lepa, gospod Petrle, hvala Lojze. Tudi sam bom zastavil vprašanje eh, predstavniku komisije. Mislim, da bi komisija oziroma Evropa morala imeti večjo in vidnejšo vlogo na področju zdravstva. Nekatere države članice so med svojimi prednostnimi nalogami za obdobje 2007 do 2013 uporabile pogajalsko taktiko za uporabo strukturnih skladov na področju zdravja. V moji državi je bilo to najbolj učinkovito področje črpanja sredstev z evropske ravni. Šlo je za uh, sicer ne veliko denarja, ampak vseeno je bil program na tem področju zelo uspešen. Zelo sem bil zadovoljen, da sem bil poročevalec za direktivo o presajanju organov in o naprednih zdravstvenih terapijah. Šlo je za sodelovanje med državami članicami, vključno z čezmejnim zdravstvom in možnostmi, da bolniki eh, na zdravljenje odidejo v tujino. Sedaj se ukvarjamo z direktivo o tobaku in to je zelo pomembno vprašanje. Moje vprašanje je naslednje. Ali ste zadovoljni z vsebino direktive o tobaku? Sam namreč nisem, ampak uh, raje bi videl močnejše oziroma strožje besedilo. Mislim, da je bil tobačni lobby vseeno nekoliko preveč uspešen na tem področju. Drugo vprašanje pa je. Omenjali ste nekaj tem, ki so v pripravi. Zanima me, ali lahko omenite dve ali tri teme, ki vas čakajo v prihodnosti. I mean, I ne morem govoriti o imenu komisarja, ampak eh, vem, da je komisar zadovoljen s tem, kaj smo uspeli doseči v tem kratkem času. To je vprašanje namenjeno njemu in uh, to je področje, kjer smo bili tudi mi, uslužbenci, deležni nepričakovano uh, intenzivnega lobiranja. To je bila zelo zanimiva uh, tema in zelo zanimivo obdobje za vse kolege, ki so delali na tej direktivi. Ko govorimo o temah, ki jih pokriva ta program, mislim, da pomembna vprašanja izhajajo iz štirih prednostnih nalog. Govorili smo že o preprečevanju in o zdravem življenjskem slogu, ampak če naprimer spregovorimo o drugem področju, namreč o tem, da bi direktivo o informacijah za bolnike naredili dostopnejše za državljane, potem vidimo, da je to zelo dober predlog. Potrebovali bomo leto ali dve za to, da bi začeli razvijati smiselne referenčne okvirje za državljane. In to bi bilo zelo dobro za bolnike v Evropski uniji, zato da bodo na voljo dobra omrežja. Vseh referenčnih omrežij ne bomo uh, uspeli financirati, ampak eh, prav gotovo bomo lahko zagotovili financiranje za določene pilotne projekte, zato da vidimo, kako lahko to instrumenti delujejo in da pokažemo, da je mogoče poskrbeti, da so ti instrumenti koristni. To je zelo pomembno za nas in to bo zelo pomembno tudi v prihodnosti. V programu oziroma na zadnjem zasedanju na to temo, ki so ga imele države članice, je bilo povedano, da ne smemo pozabiti niti na stara vprašanja, o katerih smo se ukvarjali. Mislim, da bi bilo dobro, če bi govorili tudi o nekaterih širših determinantah, naprimer neenakosti na področju zdravja in to je horizontalna tema v okviru programa. Prav tako bi morali dodati nekaj elementov v smislu pristopa do medsektorskih vprašanj. To so teme, ki bi lahko bile zanimive za prihodnost. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa. Grici profesorica Sabine Rorman iz Švice je vodja oddelka za epidemiologijo in preprečevanje raka, prihaja <clears throat> iz univerze v Curihu. Kako vidite, sodelujemo tudi s Švico v več vidikih, bi rekel. Kakorkoli že izvolite. Hvala lepa, hvala lepa, da ste me povabili, čeprav prihajam iz Švice. Hvala, da ste mi dali priložnost, da danes predstavim nekatera vprašanja v zvezi z kroničnimi boleznimi in pa preprečevanjem leteh. Zahvaljujoč vašim uvodnim besedam lahko na hitro preletim prvi posnetek in lahko kar predstavim posnetek z najpomembnejšimi vzroki smrti v Evropi. Iz tega posnetka je razvidno, da so najpomembnejši vzroki smrti kardiovaskularne bolezni, tem pa sledi rak pljuč. Eh, vse te smrti so povezane z stilom življenja in veliko bi lahko za to naredili, za to, da bi pojav teh bolezni preprečili. Tukaj pa lahko vidite posnetek eh, Svetovne zdravstvene organizacije in ta posnetek prikazuje, kaj so najpomembnejši eh, dejavniki tveganja za bolezni, ki povzročajo smrt. Prvi vzrok je uporaba tobaka, potem visok eh, krvni pritisk in pa prekomerna eh, teža oziroma debelost. Številni dejavniki tveganja so torej takšni, da bi jih lahko odpravili z mm, ukrepi preprečevanja. Najprej bom spregovorila o kajenju. To je eden izmed najpomembnejših rizičnih faktorjev za kardiovaskularne bolezni in pa za celo vrsto vrst raka. Na tem posnetku lahko vidite odstotek kadilcev v posameznih državah članicah Evropske unije. Eh, ti odstotni deleži se med seboj zelo razlikujejo od 15 odstotkov do več kot 45 eh, odstotkov eh, kadilcev v posameznih državah. To ima seveda določene posledice. Na teh posnetkih lahko vidite, kakšna je predvidena življenjska doba za kadilce in pa ne kadilce. Ta krivulja kaže, odstotek ljudi, ki so še vedno eh, živi pri določeni starosti. Leva krivulja prikazuje skupino kadilcev, ki se začne spuščati precej hitreje kot pa desna krivulja, ki prikazuje krivuljo življenja pri nekadilcih. Vidite, da je razlika v pričakovani življenjski dobi med kadilcem in nekadilcem približno 10 let. Pri staroti, starosti 70 let je samo 8 in 50 uh, eh, kadilcev še živih in pa 81 uh, eh, odstotkov nekadilcev. Torej, to je precej velika razlika. Želela bi vam prikazati primer iz Nemčije, ne iz Švice. Gre za različne ukrepe, protitobačne ukrepe, ki so, bile, ki so bili uvedeni za to, da bi zmanjšali porabo tobaka v Nemčiji. Eh, vidite, da tukaj obstajajo različni ukrepi, naprimer povišanje davkov za tobačne izdelke, prepoved kajenja, eh, zaščita mladih in pa drugi ukrepi, ki so vplivali na število cigaret, ki so pokajene v Nemčiji. Ta krivulja se je bistveno znižala potem, ko, smo uvedli, ko so v Nemčiji prevedli prepovedi kajenja, povišanje davkov in pa druge ukrepe. Lahko pa vidite tudi drugo krivuljo, ki prikazuje število kadilcev med mladimi ljudmi in tudi ta se je znižala. sama sem bila zelo presenečena, ko sem preučila učinek prepovedi kajenja. Naj vam prikažem primere iz različnih držav po Evropi. Ti kažejo na to, da, imajo, da ima prepoved eh, kajenja precejšen vpliv na smrtnost in pa obolevnost. Prvi primer je iz Španije. tam se je pojavnost kardiovaskularnih bolezni in pa um, smrtnost oboje se je znižalo, potem ko je, bil v, ko je bila v tej državi uvedena prepoved kajenja. Enako velja za Irsko. Ne samo kardiovaskularna bolezni so uprli, ampak tudi um, zgodnja smrtnost. Enako velja za pljučne bolezni. To je pokazala študija iz Amerike, imamo pa tudi rezultate študije iz Švice. Švica je uvedla prepoved kajenja kasneje kot druge evropske države in tudi tam je imela ta prepoved pozitivne učinke. Teže se je spoprijeti z pojavom prekomerne telesne teže. Spet vidite podobno sliko kot pri kajenju, gre za odstotek ljudi, ki imajo prekomerno telesno težo v posameznih državah članicah. Vidite, da tukaj obstajajo zelo velike države od nekje mm, desetih odstotkov do več kot dvajsetih odstotkov v drugih državah. To ima eh, prav tako velik vpliv na pojav različnih bolezni. Želela bi se posnetkom prikazati pojav rakov oziroma kateri katere vrste raka so povezane za prekomerno telesno težo. Približno, šest, približno 4 do 9 odstotkov eh, primerov raka pri ženskah lahko pojasnimo za prekomerno telesno težo, pri moških pa je ta odstotni delež 2 do 4 odstotke zaradi prekomerne debelosti oziroma telesne teže. Se pravi, veliko bolezni bi lahko preprečili, če bi znižali primere ljudi, ki imajo prekomerno telesno težo. No, tukaj pa imamo tudi nekaj dobrih novic, um, kar se tiče kardiovaskularnih bolezni. Čeprav uh, pojav prekomerne debelosti še vedno raste v številnih državah. Smo dejansko uspeli znižati smrtnost zaradi znižanja uživanja um, holesterola. do zmanjšanja kardiometaboličnih bolezni je prišlo ravno zaradi spremembe življenskega stila v omenjenih državah. Ko govorimo o prekomerni debelosti, moramo spregovoriti tudi o tem pojavu pri mladih ljudeh, pri, otro, pri otrocih. Kaj ti številni izmed teh mladih bodo tudi eh, prekomerno debeli odrasli. Um, ti posnetki prikazujejo programe, ki so lahko zelo učinkoviti. Sklep večine teh raziskav je, da mora iti tukaj za skupno prizadevanje šol, torej šole se morajo zavzeti za to, da ponudijo zdravo prehrano, da dajo možnost otrokom za um, fizično aktivnost, ne samo v učnih urah telovadbe, ampak morajo biti otroci uh, aktivni skozi vse teden, vse skupaj pa je treba povezati tudi z podporo staršem in pa mm, otroka moramo dati možnost za fizično aktivnost tudi zunaj šole. Imamo tudi nekatere raziskave, ki preučujejo učinek ukrepov skupnosti. Tukaj je povezave nekoliko težje dokazati, vseeno pa ti ukrepi kažejo na to, da tudi na ravneh skupnosti obstajajo možnosti za soočanje problema prekomerne debelosti pri otrocih. Moje kolege in jaz se v našem inštitutu v Cürihu ukvarjamo tudi z vprašanjem, kako bi lahko aktivni transport vplival na zmanjšanje pojava prekomerne debelosti. Študija je pokazala, da obstajajo določeni dokazi za to, da ljudje, ki so aktivni pri svojem eh, torej, ki na aktiven način odhajajo v službo, ima to potem pozitivne učinke na njihovo zdravje. Želela bi se posvetiti tudi vprašanju obdavčevanja. To ni priljubljena tema, ampak številne raziskave so pokazale, da lahko ima tudi obdavčevanje pozitiven učinek, če je usmerjeno v posamezne vrsti prehrane. Tukaj, im, tukaj vidite mm, graf iz raziskave, ki je bila narejena v ZDA. Raziskave so pokazale, da če povečate eh, stopnjo odavčevanja za sladke pijače, za pico in pa druge, druge vrste masn, eh, masne prehrane, eh, potem lahko to pozitivno vpliva na eh, poprečni indeks telesne, telesne teže v tej državi, kjer so bile uvedene te obdavčitve. Na koncu bi želela omeniti še uživanje alkohola. To predstavlja manjše tveganje za pojav bolezni kot uh, uh, kajenje in pa prekomerna telesna teža. Tukaj spet lahko vidite graf, ki prikazuje ta pojav po državah članicah še bolj kompleksen graf prikazuje povezavo med uživanjem alkohola in različnimi vrstami bolezni. Ta slika je zelo raznolika. Ko govorite o uživanju alkohola, na eni strani slišite veliko o tem, kako to poveča pojavnost nekaterih eh, vrst eh, raka, po drugi strani pa naj bi alkohol pričakoval, eh, preprečeval, prostite, kardiovaskularne bolezni. Težko je najti odgovor na to, ali ima uživanje alkohola eh, samo slabosti ali tudi prednosti, to je še vedno predmet razprave. tem grafom želim eh, pokazati, kako težko je ukrepati na uživanje alkohola oziroma eh, da je uživanje alkohola povezano z kulturo neke države. Zgoraj imate, problem, eh, imate primer Finske, kjer se je uživanje alkohola precej zvišalo ravno zaradi obdavčevanja. V Italiji se je pa uživanje alkohola znižalo v 80-ih letih. Znižanje stopnje uživanja alkohola v sredozemskih državah se ni zgodilo zaradi kakšnih posebnih ukrepov. Šele nekaj let zatem, ko se je poraba alkohola že zniževala, so uvedli še dodatne davčne ukrepe in ti davčni ukrepi dejansko niso imeli potem velikega vpliva na splošno porabo alkohola. Se pravi, soočanje z tem problemom je zelo odvisno od posameznih kulturnih ozadij in tudi ta moramo upoštevati. No, ehm, sklepe prepuščam vam, tukaj lahko preberete zaključke iz moje prezentacije ehm, in zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Hvala lepa za jasno sporočilo. Vaše sklepe bomo prav gotovo prebrali dvakrat. Sedaj bom pa začel uporabljati jezik, ki sem se ga naučil več, pred več kot 60 leti. Eh, sem vesel da vam lahko predstavim eh, eh, gospoda marjana videnška ki je bil nekoč kemik ki je proizvajal umetne arome. bil je tudi petkrat prvak v karateju slovenije dokler se ni oglasila hrbtenica ki je ni znal nihče pozdraviti ja. ehm, eh, in je potem rešil se velikih zdravstvenih problemov s spremembo življenjskega stila. Ehm, in jaz od časa do časa obiščem njegove tečaje zdravega življenja eh, in se spomnim da je nekoč dejal da se sploh ne bo ukvarjal več z bolnimi ampak samo še z zdravimi da zdravi ne zbolijo tukaj ima preventiva svojo moč <laughs> e, in e, e, torej v njem imamo predstavnika nekoga ki dela če tako rečem v, v bazi on dela podobno kot profesor Rüdiger Dalke v Nemčiji dela kolektivne poste ali podobno kot dela dr. Buchinger Eh, v nemčiji skratka dela podobne zadeve in bo poročal eh, kako izgleda to njegovo delo ki ga eh, obiskujejo tudi ljudje iz hrvaške iz bosne iz hercegovine in iz drugih držav. izvoli marjan. vsem lep pozdrav! zelo sem počaščen <clears throat> da lahko takemu temu auditoriju evropskega parlamenta predstavljam naše izkušnje zahvaljujem se gospodu peterletu za povabilo res sem vesel da lahko predstavim te eh, izkušnje ki potrjujejo naslov eh, današnje teme zdrav življenjski slog ki je resnično prava mogoče celo najboljša pot eh, do zdravja. Vesel sem, da je pred mano nastopila dr. Rormanova, ki je lepo povedala, nakazala vse faktorje tveganja. Jaz sem v 22-letni praksi pri delu z skupinskimi programi, z šolo zdravega življenja, se je prepričal, kako to kako zdrav življenjski slog, ko ga dosledno izvajamo, resnično lahko daje krasne rezultate. Ne samo za ljudi, ki so zdravi in želijo ostati zdravi, ampak tudi za ljudi, ki so bolni in spremenijo način življenja. V praksi se resnično velikrat pokaže, da potem medicinska obravnava ni več toliko potrebna. Čeprav zdrav način življenja seveda v nujnih primerjih ni Eh, direktna zamenjava za potrebno medicinsko intervencijo. V Sloveniji vodimo že deset let takšne skupinske programe, šolo zdravega načina življenja. A veste, ljudje skrb za zdravje doskrat prepuščajo kar takole slučaju, da se bo mimo grede nekaj zgodilo. Ampak vidimo, da moramo imeti tudi za zdravje program, tako kot ga imamo v službi, kot ga imamo eh, z družino, za prostočasne dejavnosti mora biti tudi program za zdravje. In mi smo formirali takšen eh, program, praktičen, za zdrav življenjski slog, ki se ga že deset let udeležuje tisoče ljudi z vseh kontinentov smo imeli predstavnike ne gre za zdravljenje, ne gre na neke zdravstvene terapije, ampak sestavil sem 30-dnevni program zdravega življenjskega sloga, praktično. Kaj ti vsi vemo, da vse znanje, vse knjige, vsa predavanja nam nič ne pomagajo, če stvari ne udejanimo, če jih ne izvajamo v praksi. No in naš program vse to praktično izvaja. Eh, ta 30-dnevni program eh, zgleda tako, da ljudje, ki se odločijo spremeniti način življenja, po navodilih spremenijo prehrano, izločijo prehrano, ki povečuje tveganje za nastavek bolezni, jo zamenjajo za zdravo hrano, pretežno zelenjavo, začnejo telovaditi, se gibati, si omogočijo dovolj spanja, počitka, odstranijo vse slabe razvade v paketu. Po tednu dni takšnega programa se priključijo naši skupini, v hotelu izvajamo desetdnevni program z nastanitvijo, kjer pa omogočimo organizmu, da se temeljito razstrupi. Izvajamo nekakšen post ob sokovih, prehransko razstrupljanje organizma, po predhodni prepravi doma. Se pravi, v tem času ljudje uživajo samo eh, tekoč, tekočo hrano, sveže sadne zelenjavne sokove, eh, čaje, zelenjavne preuredke, čiste, precejene, brez vsakršnih trdih delcev in seveda jutranja telovadba, sprehodi, sproščanja, predavanja na temo Eh, zdravega prehranjevanja, da ljudje ozavestijo slabe navade in tu dobijo voljo potem, da spreminjajo. V naše programe prihajajo izključni ljudje, izključno ljudje, ki želijo nekaj spremeniti. Sprememba, to je ključen pojem. E, tako po našem programu, ko se ljudje e, temeljito razstrupijo in že v teh desetih dneh smo priča spremembam, ko ljudje odstranijo slabe navade, jih zamenjajo z dobrimi, kako se krvni tlak počasi normalizira, povišan sladkor pada, razne druge težave, simptomi drugih eh, težav izginevajo in tako naprej. Bom pozneje na primerih to pokazal. Po desetdnevnem programu sedem dni zopet doma zaključujejo post s pravilno prehrano, z nadaljnim prehranskim razstrupljanjem in tako naprej. In seveda takšen način življenja, ki se ga tu naučijo, podrobno ga ne bi sedaj razlagal, vsi poznate, nadaljujejo potem mesece, ten, eh, mesece leta in ljudi, ki so prišli nekoč program bolni z raznimi težavami, jih pozneje srečujemo tudi na maratonih ali triatlonih ali v hribih ali vsaj brez težav ustvarjajo in živijo eh, lepo življenje. Devetdnevnega programa ne bi podrobno razlagal, se pravi aktivnosti od jutra do večera, ampak bistvo, a veste, posta je ne to, kaj bomo počeli, katero telovadno vajo bomo izvajali, katere sokove bomo pili, katere čaje. Bistvo posta je tisto, kar ne počnejo ljudje več, ker ko pridejo v hotel, v skupinski program, v trenutku zunaj ostanejo vse slabe razvade, nikave, cigaret, alkohola, e, e, preveč mesa, pic, prečiščenih sladkorjev, prečiščenih oglikovih hidratov, ki so najbolj navarni in ljudje so z njimi tudi najbolj zasvojeni. In vse te ljudje se naspijo, ogromno ljudi je danes izčrpanih, utrujenih. Takoj naslednji dan vse te slabe navade se zamenjajo z dobrimi. Jutranja telovadba, prejšnjo noč so se dobro naspali, potem si te sprehodi, prijetno vzdušje skupini, narava, programe izvajamo v prelepih krajih, v, ob, pod gorami visokimi, ob jezerih in tako naprej. E, to je tisto, kar deluje. Ne? In to tudi kaže, kakšno moč ima telo, da popravlja naše napake, da pospešuje samo zdravilne procese, če mu zopet damo naravne možnosti. Postenje, to ni čudežna terapija, ki zdravi, ampak mi s postom, ko, pri, ko zopet se naravno, normalno obnašamo, organizmu omogočimo druge okoliščine in rezultati so eh, presenetljivi ključni pomen takšnega prehranskega prečičevanja s postom je ravno, tega, je ravno v tem, ker odstranjujemo eh, strupe iz organizma, odpadne produkte, ki so temeljni vzroki bolezni. In s tem seveda se odpornost povečuje, vitalnost, in tudi seveda eh, bolj, dramatično se vpliva na potek eh, bolezni. Če vam dovolite, da vam par primerov predstavim izmed tisočev, ki, ki kažejo na to, kakšen vpliv ima zdrav življenjski slog, prehrana, pre, eh, prečiščevanja organizma na številne tako imenovane bolezni. S tem direktno vplivamo zdravim življenjskim slogom, doslednim poudarjam, to daje rezultate, doslednost, neko obdobje. Eh, vplivamo na to, kot je dr. Ormanova povedala, recimo eh, povišana teža mi smo priča pri veliko ljudeh, recimo gospod Vili, 59 let, je prišel program 130 kg, pet injekcij inzulina dnevno, povišan tlak, povišan holesterol, povečana prostata, kronično zaprtje in tako naprej. Sej vemo, vidimo iz takšnih primerov, ne, ko je pet, deset diagnoz postavljenih, se vidi, klasični primer, da je bolezen v bistvu samo ena, cel organizem je zastrupljen in s temeljitim prečiščevanjem mi vplivamo na to. Gospod je začel s prečiščevanjem organizma, 42 dni posta ob sokovih, prehrana, neko obdobje je v glavnem rastlinska prehrana, začel telovaditi, začel zahajati v hribe, odstranil vse slabe razvade. Po štirih mesecih je bila njegova teža kot jo vidite, krvni tlak normalen, krvni sladkor, potem se je prišel en od naslednjih skupin pokazati, kako zdaj izgleda. Zadnji primer decembra, direktor hotela Lipica, če ste slišali za Lipicance, konje, 123 kil, luskavica, zelo hudo, Enkrat je prišel domov iz službe, obnemogel in ko se je dvo, dvoletni otrok želel z njim igrati, se je, se je zavedel, da nima moči, da se igra in se je, je začutil potrebo, da nekaj napravi. Razstrupljanje, prečiščevanje s postom 40 dni, neko obdobje rastlinska hrana, Po 42 dneh posta smo ga videli takole, spuščaji so izginili, a veste, kožne težave so očiščenje organizma skozi kožo. Kronova bolezen, ravno tako, imamo ogromno primerov, ko so s pomočjo posta, s pomočjo pravilne prehrane potem in s celotno spremembo življenjskega sloga. Ne gre za terapijo sokovi z eh, telovadbo, so je tudi te težave so se pokazale, da koristi, da tak program koristi tudi bolnim. Še primer luskavice tudi. Moj kolega iz triatlonskega kluba, 31 let, 146 kg, začelo zdravje se slabšati, spremenil način življenja, ko v glavi uvidi, da je treba nekaj spremeniti, in po dveh letih namesto 146 kg je napravil 146 mil. Ironman triatlon, če poznate. 246 km brez pauze. Zdravljenje, ti primeri kažejo, eh, ta praksa, da je zdravljenje v bistvu res biološki proces, ki ga organizem sam izvaja in mi z zdravim življenjskim slogom Eh, na najboljši način podpremo te procese, da lažje sodelujemo s svojim zdravnikom. Pomen prehrane, opozoril bi, polnovredna prehrana, pretežno rastlinska, predvsem pa polnovredna. Največja nevarnost za zahodnega človeka je rafinirana, prečiščena hrana. Na japonskem smo videli sladkorna bolezen ne narašča, ker nimajo navade uživanja preveč prečiščenih oglikovih hidratov, predvsem kruha in ostalih. Jaz te stvari tudi praktično preizkusam, vse kar govorim, od posta do presne hrane, rastlinske hrane, telesnega gibanja, preizkušam stalno na sebi in za 50. rojstni dan sem si podaril ta železni triatlon, po letu pa pol treninga, ko sem htel preizkusiti, če organizem lahko ob normalni prehrani, pretežno rastlinski prehrani, napravi tudi takšen podvig. In vse je možno, Eh, tako da ti primeri kažejo, kakšno moč imate, ločemo damo možnosti. Jaz se zahvaljujem za pozornost, če bo koga kaj zanimalo, lahko dodatno pojasnim. Hvala za povabilo. Ej, hvala lepa. Torej, lahko vprašate tudi mojo ženo, ker moja žena me je vprašala, kaj si želim za rojstni dan. In jaz sem si zaželel, da gre ona hmarjenu na post. Ne in eh, je imela čudovite rezultate tako da je podaljšala podaljšala za dva tedna ne, tako da skratka zadeva deluje tudi po tej strani. E, hvala lepa. So, eh, now we will, we will continue with uh, Dr. Karl Kuhn, chair of the European. Sedaj pa je na vrsti gospod Karl Kuhn, ki je predsednik Evropskega omrežja za spodbujanje uh, zdravja na delovnem mestu. Izvolite besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, da ste povabili našo mrežo na današnjo delavnico. Delovni mesto je bistven del našega življenja. Vedno več bomo morali delati zaradi zviševanja upokojitvene starosti in in zaradi daljšanja delovnega časa. Kako lahko poskrbimo za zdrava delovna mesta? E, evropska omrežje za spodbujanje zdravja na delovnem mestu je razvil kar nekaj priporočil in pa ukrepov, e, s pomočjo katerih bi lahko na optimalen način spremenili odnos ne samo delavcev in delodajalcev, ampak tudi menedžerjev in pa celotnih družb smo pa izpostavljeni tveganjem tudi na delovnem mestu. Tukaj eh, lahko vidite podatke agencije iz Bilbao. Iz Bilbao. Pripravili so vprašalnik in vprašali 300 tisoč menedžerov v Evropi glede tega, kaj je njim pomembno Eh, ko gre za varnost in zdravje na delovnem mestu. Eh, tri teme so najbolj pomembne. Eh, stres in pa poleg stresa imamo tukaj tudi problem mentalnega zdravja ter pa, ter pa kostno-mišičnih problemov. Nekaj besed o, našem, o naši mreži. imamo 28 članic po vsej Evropi, smo neuradna mreža nacionalnih inštitutov za zdravje in varstvo na delu. Eh, potem tudi zdravstvenih inštitutov in pa eh, inštituto socialnega zavarovanja. Povežani, povezani smo z različnimi, področ, z različnimi političnimi področji, predstavljeni smo v vseh eh, državah članicah, imamo pisarne po vseh državah članicah, naša misija pa je, da bi dosegli zdrave delo jemalce in pa, zdrav, in pa bolj zdrave organizacije. Pomembni smo zlasti v Nemčiji. Nemška mreža ima več kot 500, vanjo je vključeno več kot 500 organizacij. In um, te skupnosti so nekakšni uh, ambasadori, ki bi naj se zauzemali za zdravje na delovnem mestu. Govoril bom o projektu, ki ga je financirala Evropska komisija. Gre za ukrepe za um, delo je malce za kroničnimi boleznimi. Um, za programom smo začeli leta 2012 v okviru um, akcijskega načrta skupnosti in skušali smo pomagati tistim delavcem, ki trpijo zaradi posledic kroničnih bolezen in uh, skušali smo jim tudi omogočiti vrnitev na delovno mesto. Specifični cilji tega programa so identifikacija dobrih praks, uh, ko gre za zadrževanje delovnega mesta, pomoč pri vrnitvi na delovno mesto in pa uspešne strategije uh, Ehm, za to, kako to narediti na najboljši možni način. Želimo tudi delojemalcem in pa podjetjem ponuditi priporočila, želimo omogočiti prenos znanja med eh, strokovnjaki in pa deležniki in pa želimo podati priporočila za deležnike, ko gre za ukrepe, s katerim želimo spodbujati eh, zdravje na delovnem mestu in pa hitro vrnitev na delovno mesto. Naše glavne aktivnosti so Eh, raziskava eh, informacij o zaposlovanju delavcev z eh, kroničnimi boleznimi um, potem želimo zbirati modele najboljših praks, želimo razviti vodič dobrih praks za delodajalce in želimo osveščati o tem vprašanju na evropski in pa nacionalni ravni. Treba je dvigniti osveščenost v državah članicah in uh, treba je razvijati politična priporočila na evropski in pa na nacionalni ravni. Kako? smo uspeli eh, to doseči. Naše metode so bile naslednje. Začeli smo z intervjuji v 17 državah članicah o tem, kaj imajo na voljo, kakšne so njihove prakse. Potem smo razvili eh, pristop zbiranja podatkov analizirali smo podatke iz 17 različnih držav, eh, potem smo te rezultate zbrali in analizirali in na ta način, na podlage tega smo potem pripravili naše smernice in pa priporočila. Pri tem smo upoštevali dejavnike, kot so kulturne razlike, razlika na delovnem trgu in pa razlike pri socialni varnosti. Vse to smo pri tem upoštevali. Na osnovi teh informacij ki smo jih zbrali s pomočjo raziskav, in eh, dodatnih virov smo pripravili smernice za strategije zdravja na delu in pa za zadrževanje delovnega mesta in pa hitro vrnitev na delovno mesto. To smo razvili skupaj z delojemalci in pa drugimi deležniki. Um, Prav tako smo se posvetili um, vprašanju marketinga. Mm, tukaj gre za logo, za vizualno podobo, za um, elektronsko pošto. Za pomočjo vseh teh sredstev smo skušali dvigniti osveščenost o zdravju na delovnem mestu. Če obiš Če obiščete našo delovno stran, lahko vidite vs material, ki smo ga ob tem razvili. Razvili smo tudi nacionalne načrte izvajanja, zato da bi uh, vezali da bi uh, zbrali nacionalne interese in interese deležnikov in da bi na ta način dosegli kar največji učinek. Proti koncu projekta smo organizirali simpozije o nacionalnem eh, razprečevanju teh eh, rezultatov, kampanji, da bi osveščali ljudi o vseh posledicah. Lani oktobra smo v Bruslu imeli Evropski simpozij, kjer smo predstavili rezultate naše kampanje in pa modele dobrih praks. Kakšni so rezultati in glavne ugotovitve? v projektu je sodelovalo 17 držav in samo dve državi eh, ima sta zelo jasne in uradne definicije kroničnih bolezni in uh, imajo tudi jasne nacionalne strategije. Zato Eh, so politična priporočila osvetlila številna področja, ki so povezana z eh, kroničnimi boleznimi, z, z sistemi upravljanja na nacionalni ravni. Eh, predlagali smo tudi številne izboljšave, ki bi lahko spodbedile spremembe nacionalnih politik na tem področju. Projekt za hitro vrnitev na delo je ponudil številne rezultate, poročila, praktične smernice, politična priporočila in pa modele dobre prakse. Strateška pomembnost naših projektov. No, tukaj imamo možnost uh, vzpostave javno-zasebnih partnerstev. Partnerstvo tudi na področju zdra, eh, zdravja. Pomembno je, da dobimo podjetja na našo stran, tako da bodo oni izvajali modele dobrih praks za soočanje z kroničnimi boleznimi na delovnem mestu. Um, podjetja morajo sprejeti ukrepe za hitro vrnitev na delo, za zadrževanje delovnega mesta in izboljšati morajo mora svoje prakse na tem področju. Kakšna je tukaj dodana vrednost na evropski ravni? Uh, Eh, torej, mi smo tukaj poskrbeli za kampanjo ukrepov na nacionalnem in regionalnem nivoju, eh, s katerim smo združili posamezne deležnike, eh, predstavljali smo naše aktivnosti tudi na evropski ravni in pripravili smo poročilo, ki ga lahko naložite iz spleta o nacionalnih politikah o vrnitvi na delo. To poročilo ponuja najbolj bolj sodobne podatke o tem vprašanju na evropski ravni. Eh, kakšne bodo naše aktivnosti v bodoče? Identificirali smo možnosti za. Uh, Um, naše nadaljne delo. V prihodnosti bomo uh, še vedno organizirali konference, izmenjavo najboljših praks, prav tako bomo sodelovali pri pripravi skupnih ukrepov za boj proti kroničnim boleznim. Organizirali bomo tudi delavnice o zadržanju, o zadržanju delovnega mesta v Frankfurtu. Najpomembnejši pa je naš pristop, ki je usmerjen v tako mm, imenovani model poslovne odličnosti. To je lahko model za vse strategije upravljanja mm, ki so primerne za podjetja. E, ta model smo prilagodili tudi majhnim sedem velikim podjetjem in model lahko dobro uporabimo tudi zato, da identificiramo mm, posamezne pristope, procese in da maksimiziramo naše rezultate. prispevek k strategiji za leto 2020. No, tukaj se bomo izredotočali predvsem na pametno in vseuključujočo rast. Zauzeli se bomo za načelo zdravih delojemalcev v zdravih organizacijah, to je naš glavni koncept. Eh, podpiramo zlasti agendo za nove veščine in nova delovna mesta. Mm, podariti je treba tudi gospodarski vidik zdrave delovne sile. Um, stalno razvijamo nove pristope, uh, pri tem sledimo jasni filozofiji, ki nam omogoča združevanje različnih nacionalnih kultur, različnih nacionalnih praks, tako da lahko spodbujamo zdravje na uh, delovnem mestu. Uh, Naši projekti bodo v prihodnosti ponudili mehanizme za nadaljno spletanje mrež na regionalni, nacionalni in pa evropski ravni, tudi na sektorski ravni. Um, že sedaj smo spostavili številna različna omrežja. Na hitro bi omenil še nek projekt In Tune with Life, Move Europe. To je bil dvoletni projekt, uh, Ehm, tudi ta je predstavljena na naši spletni strani. Na koncu bi želel predstaviti, kakšen potencial ima preprečevanje bolezni na delovnih mest. Oprl sem se na podatke statističnega urada v Nemčiji. V Nemčiji smo imeli uh, leta 2006 400 izgubljenih let zaposlovanja. To uh, Ehm, se nanaša samo na ljudi, ki so zaposleni. Ne upoštevamo samo zaposlene in pa ne upoštevamo tudi ne eh, brezposlenih ljudi. Če si ogledate statistiko, 21 odstotkov eh, mm, izgub je prišlo do 21 eh, odstotkov izgub je prišlo zaradi poškod, potem 16 zaradi, um, zaradi duševnih in drugih moten in tako naprej. Če si ogledate teh štiri, te, to izgubo štirih milijonov uh, zaposlenih let, to predstavlja tudi na delavca 600 evrov na leto in če naredite izračun, uh, potem uh, eh, dobiste več kot 204 milijone izgube Eh, oziroma, prostite, eh, milijarde izgube evrov na leto. In vse to bi lahko preprečili, če bi izvajali ustrezne preventivne ukrepe. Hvala lepa za vašo pozornost. Na naši spletni strani lahko preberete o različnih pobudah, ki smo jih sprejeli v zadnjih letih, zato da bi razv eh, razvili recimo kriterije kakovosti za majhna in sine velika podjetja, potem za javno administracijo. Uh, Eh, projekti povezani z izgrajevanjem infrastrukture v državah članicah. Eh, skratka, zahvaljujem se vam za pozornost. Upam, da bomo lahko tudi naslednji program za javno zdravje eh, izkoristili na ta način, da bo to prineslo koristi za kar največ delavcev. Hvala. Hvala lepa. Vesel sem, da ste spregovorili tudi o nekaterih eh, številkah. Jasno je, da eh, pomankanje zdravja pomeni tudi izgubo denarja. Eh, vse države članice se soočajo z problemi na področju zdravstvenih sistemov in komisija skuša državam članicam v tem, sm v tem smislu pomagati. Torej, na podlagi predstavitev naših treh strokovnjakov vidim še več argumentov za preprečevanje v prihodnosti. Morda ne bomo dobili posebnega komisarja za preventivo v naslednjem mandatu, sem pa prepričan, da bo zdravje dobilo še više mesto na naši politični agendi. Eh, da bo tako za vse tri glavne institucije Eh, dobro, morda ne bomo imeli poseben, eh, posebnega odbora za zdravje, eh, nadaljevali bomo za delom v delovni skupini, kakor je bilo v sedanjem mandatu. Prav gotovo pa imamo veliko predanih poslancev, ki se borijo za zdravje, za preprečevanje bolezni in tako naprej. No, to je bil samo moj povzetek, prav gotovo imate vprašanja za naše tri paneliste. Izvolite, gospa Wendy. Hvala lepa. Imam uh, dve vprašanji. Uh, strokovnjaki so predstavljali številne podatke. Uh, dobro bi bilo, če bi se lahko sredotočili na različne vidike. No, ampak zanima me um, tisti posnetek prve strokovnjakije, ki je prikazoval uh, posledice obdavčevanja določenih vrst hrane. Uh, pokazali ste posnete, kjer ste prikazali Nemčijo, Francijo in pa Mačarsko. Uh, eh, zanima me, če, se, če lahko omenite kakšno državo, ki je uvedla takšne davke, uh, zakaj menite, da je ta davek bil uspešen in pa še tako imenovani danski davek, davek na maščobe. Uh, Zanima me, če imate več informacij v zvezi s tem, če obstajajo kakšne ocene um, učinkov tega davka, kakš, če imate kakšne informacije o tem in kaj se dogaja v Franciji v zvezi z davkom na sodo. In pa drugo vprašanje za gospoda Videmška, vaš program za zdrav življenski uh, eh, stil. Eh, zelo, zelo zanimiva je bila vaša predstavitev. Eh, pokazali ste nekaj zelo impresivnih rezultatov, torej ljudje so se odločili za vašo dieto in sedaj so zelo zdravi. Zanima me, če imate kakšno statistiko o ljudeh, ki so šli skozi vas program ali so obdržali ta zdrav življenski stil. To je največji problem pri vsaki dieti, ne glede na to, ali se človek odloči za dieto iz zdravstvenih razlogov ali za izgubo eh, teže. Zanima me tudi, v kakšnem pogledu je vaš program bolj, od, eh, bolj uspešen od drugih. Um, veliko različnih programov diete obstaja, ampak na kakšen način izstopa vaš program, če ga primerjate z drugimi dietami? Ja, najprej nekaj o davkih. To je težko vprašanje. Nisem strokovnjakinja za to vprašanje. To sem uporabila zato, da bi ponozorila, da so tudi sporni ukrepi lahko takšni, da imajo pozitivne učinke. Če šlo recimo za obdavčevanje na sladke pijače, sodo, če torej pride do porasti cene zaradi obdočevanja, lahko to zmanjša porabo tega živila, to lahko ima potem pa učinek na uh, zniževanje določenih faktorjev tveganja. Uh, kar se tiče danskega primera, tukaj potrebujemo resnično, eh, torej ne vem, kakšne so te ocene. Poznam samo dve skupini, ki sta vse skupaj ocenjevali skozi krajše obdobje. Um, ugotovili so, da je ta davek imel nekaj pozitivnih učinkov, ampak ugotovili so, da je ta davek bil uveden za prekratek čas in eh, da je bil preveč eh, kompleksen, da bi resnično lahko izmerili njegov učinek. Eh, študije so razpravljale tudi eh, raziskave so um, obravnavale tudi davek na sodo in ugotovile so, da je ta bolj učinkovit kot pa davek na maščobe. Uh, saj eh, je ta davek usmerjen na, ožje, na ožjo skupino živil. Davek na maščobo pa zajema zelo eh, široko paleto živil. Potem se moramo tudi vprašati, ali obdavčimo samo um, živila z nasičenimi maščobami ali naj vzamemo, izuzamemo tiste, ki vsebuje olivno olje, naj ločimo vse skupaj na zdrave maščobe in nezdrave maščobe. Kako torej naj, tukaj najdemo ustrezno ravnovesje? Eh, to vprašanje je zelo zapleteno in sporno. Znanstveniki vedno pozivajo, ko še več raziskavam, ampak eh, težko je to potem analizirati. Lažje je, naprimer, se je osredotočiti na učinke obdočevanja eh, gaziranih pijač. Hvala lepa za vprašanje seveda mi spremljamo vse te izkušnje, jaz osebno sem prisoten, kar se tiče tega desetdnevnega programa, pri vsaki skupini tako rekoč 24 ur na dan. In mi te izkušnje sproti objavljamo, izdajamo že 15 let eh, glasilo, revijo, kjer objavljamo praktične izkušnje, zgodbe ljudi, Eh, in potem seveda tudi postopke, kako so ljudje to napravili. Eh, tudi knjigo smo izdali s preko 300 izkušnjami in tako naprej. Vključujemo tudi zdravnike, ki so tudi sami redni gosti v naših skupinah. V teh skupinah udeležujejo se pač seveda tudi zdravniki, želijo biti zdravi. Tu ne gre za nobeno eh, tekmovanje z medicino, da se razumemo. Tu gre za elemente zdravega življenjskega sloga, ki so primerni za vsakega, ne glede eh, na poklic. Eh, ljudje jemljajo to kot resnično eno osvežitev, v program prihajajo, da se osvežijo, vsaki skupini, ki šteje od 20 do 50 udeležencev, je do od 30 do 50 odstotkov tistih, ki ponovno pridejo, ko si zaželijo prijetnega dopusta, koristnega. V glavnem prihajajo visoko izobraženi ljudje, tudi to strukturo spremljamo. Drugo vprašanje, kako naprej, to je pa seveda posledica lastne odločitve. Imamo ljudi, ki so bili hudo bolni, ki so prišli v program pa danes so stari 70-80 let in plezajo po hribih. Z gospodom 70 let sem bil na najvišji gori Evrope osebno na Mont Blanu. Ko je končal naš program z 68 leti, se je upisal v alpinistični tečaj. Drugi, nekateri pa ne zmorejo neke, bi rekel, optimalne usmeritve v zdravo življenje, pa grejo nekateri tudi na stara pota. Ampak nihče drug ne more skrbeti, nihče si ne more domišljati, da lahko mi za nekoga skrbimo. To je svobodna odločitev. Glede na to, koliko je kdo motiviran. Ampak jaz sem izredno vesel, da v teh skupinskih programih mnogi, mnogi dobijo volje, spodbudo, optimizma, predvsem zaradi izkušenj, ko vidijo, kaj se ljudem okoli njih dogaja. Ker nihče ne gre eh, tako na pamet, v 22 letih niti evra nismo za reklamo porabili, ampak vse se širi, vsaj v Sloveniji, pa zdaj je prišlo preko vseh meja, rekel sem, da smo imeli goste z vseh kontinentov, na osnovi lastnih izkušenj. Lani sta dve iz Čikaga prileteli na skupinsko postenje, se mi je čudno zdelo, sta povedali, da je njihova nečakinja iz Londona, ki je bila pri nas pred petimi leti, si asmo pozdravila od e, enega leta starosti do študentskih let, astma, bronhialna, hude težave. Po petih, šestih dneh prečiščevanja s takšnim postom je lahko tekla zopet. Izkušnje, pri... težko je to razumeti, jaz verjamem, da kdo, ko to posluša, se to komu zdi kot znanstvena fantastika, ampak jaz pravim, vsakemu, ki dvomi, naj se dosledno usmeri za nek čas v tak zdrav življenjski slog, ki omogoča odstranitev slabih razvad, prečistiti organizem, nadaljevanje zamenjati z dobrimi navadami, predvsem pravilno prehrano in se opazuje in telo samo nam vse pove. Hvala za vprašanje. Eh, <laughs> eh, Jaz bi še nekaj dodal k temu. Jaz sem imel pred 30 leti prvič predavanja o postu in eh, takrat so se mi ljudje smejali. Eh, to se mi je zdelo zelo čudno. Sedaj pa imamo tečaje posta. Eh, ti so zelo pogosti, ljudje jih na veliko obiskujejo. Če bi obiskali Eh, skupino gospoda Videmška bi tam našli tudi eh, znane eh, poslovneže, ki se za te tečaje odločajo za izboljšanje zdravja. Ehm, veliko takšnih obrazov bi lahko tam srečali. V teh tečajih obstaja neka energija skupnosti ljudi. Ehm, zatem včasih popolnoma spremenijo svoj življenjski stil in na ta način pridobijo določene izkušnje. Pravzaprav bolje odkrijajo, kako deluje njihovo telo. Um, njihova glava in potem uh, se lahko odločijo, ali bodo sedaj popolnoma spremenili svoj življenjski stil ali pa bodo nadaljevali po starem. Sem pa vesel, da je veliko ljudi, ki se vračajo na te tečaje, ker so pač tam doživeli dobro izkušnjo. Tudi jaz se vsake toliko udeležujem teh tečajev. Še kakšno vprašanje? Hvala lepa vsem za predstavitve. E, moje vprašanje je naslovljeno na dr. Kuna. Zanima me, kako vidite vlogo Eh, zdravstvenih zavarovalnic pri spodbujanju zdravja na delovnem mestu in na področju preprečevanja bolezni na delovnem mestu. Mikrofon, prosim. Okay. Torej, sprašujete o zdravstvenih zavarovalnicah. No, pred 20 leti smo spremenili naše socialne kode za zdravje in eh, vključili smo tudi zdravstvene zavarovalnice. Oni morajo, plačati, one morajo plačevati za ukrepe eh, zdravja na delovnem mestu. Enako velja za Avstrijo in za Švico. To je bil. Um, del osnovne strategije. Eh, zavarovalnice naj prispevajo tudi k preprečevanju, ne pa da samo plačujejo stroške zaradi bolezni. Stroški so tukaj zelo visoki in edini način je, da zavarovalnice usmerimo tudi v preventivne aktivnosti in da jim na nek način damo spodbudo. Ta model je zelo uspešen, Lani je 600 zavarovalnic dobilo sredstva za programe varstva na delovnem mestu eh, oziroma pristaj zdravja na delovnem mestu. In s tem smo zavarovali 1,4 milijona eh, delojemalcev. To je torej zelo uspešen model. Imamo tudi letno poročilo zdravstvenih zavarovalnic. One so zavezane k temu, da o tem področajo in poročajo in da ocenjujejo učinek tega 20. člena našega zakonika eh, o socialnih vprašanjih. Hvala lepa za vaše vprašanje in hvala lepa za odgovore. Če bom na novo izvoljen, bom eh, naslednjo delavnico prav gotovo posvetil zdravstvenim zavarovalnicam. Kaj ti prav imate? Ponavadi samo plačujejo za, eh, v primeru kakšnih nezgod, resnično pa bi lahko prispevale k oblikovanju politik, če bi imele ustrezne strategije, če bi širile dobre prakse. Na ta način bi lahko spodbudile veliko pozitivnega. Naslednji. From Royal DSM. DSM is a global Hvala lepa, Sabin. Uh, govorimo o zdravi prehrani in prihajam iz nizozemske. Vprašanje za gospoda, eh, ki je govoril o prehrani. Hvala za vaše sporočilo. Govorili ste o preprečevanju nebolosti med otroci. Zelo sem bila zadovoljna, da ste omenjali tudi kakovost prehrane, kajti vsi veste, da so otroci morda lahko eh, debeli, ampak eh, vseeno jim primankuje veliko vitaminov in hranilnih snovi. Zelo dobro je, da se posvečamo kakovosti prehrane. Na kratko ste omenjali tudi vlogo boljše prehrane v šolah in tako naprej. Zanima me torej, ali lahko podate nekaj političnih priporočil v zvezi z izboljšanjem kakovosti prehrane, zato da bi preprečevali prekomerno telesno težo in debelost. Hvala. Hvala lepa, to je zelo dobro vprašanje. Poznam le razmere v Nemčiji in v Švici, ne morem govoriti o drugih državah in šolah, ampak vem, da. Je v Nemčiji in v Švici tako, da za šole in vrtce obstajajo priporočila v zvezi s tem, kakšna živila morajo biti na voljo ali naj bi bila na voljo, kakšni deleži naj bi bili maščob, vitaminov, oglikovih hidratov, beljakovin, kakšne vrste oglikovih hidratov bi morali biti na voljo in tako naprej. Seveda pa je treba upoštevati tudi stroške in če si pogledamo kakovost hrane, ki je na voljo v določenih šolah, potem lahko vidimo, da je kakovost hrane še vedno relativno slaba, ne glede na vse te smernice. Veliko dela nas še čaka za to, da bi izboljšali kakovost hrane, ki je na voljo v, šol, v šolah in, um, kar je še bolj pomembno, v vrci. Hvala. Dve minuti še. Naj, um, spregovorim samo o dveh elementih, o katerih smo slišali več v vprašanjih. Nebelost med otroci je zelo pomembno vprašanje in še enkrat vas želim opozoriti na to, da smo na zasedanju skupine na visoki ravni o prehrani eh, govorili tudi o akcijskem načrtu v zvezi z debelostjo otrok. To je bilo prejšnji teden. Gre za pomemben korak naprej, kajti to je praktično vprašanje, kjer. Eh, pomagamo državam članicam, da sodelujejo, kajti tam se sprejemajo odločitve o prehrani otrok. Sicer lahko pomagamo, eh, naprimer v okviru programa sadje v šolah in tako naprej. Kar zadeva dejavnike tveganja, naj povdarim le, kako pomemben je alkohol, kajti eh, statistični podatki so na voljo in so jasni in eh, alkohol moramo upoštevati v širšem kontekstu, kaj ti zloraba alkohola ima tudi pomembne socialne posledice in eh, statistični podatki sami tega običajno ne vključujejo, zato je alkohol škodljiv tudi z drugih vidikov. In kar zadeva delovno mesto, gospod predsednik, hvala lepa, da ste eh, tukaj pozdravili programe na področju zdravja, ampak eh, nekaj drugega je še bolj pomembno, pomembnega. Namreč veliko časa porabimo na delovnem mestu in eh, gre za pomembno lokacijo za spodbujanje zdravega življenja, življenskega sloga, za opozarjanje ljudi na dejavnike tveganja in tako naprej. Včasih še vedno govorimo o oskem pogledu varnosti in zdravja pri delu. Ne, gledati moramo širše, gre za zaščito zdravja na delovnem mestu. Službe komisije, ki se ukvarjajo za zdravje, menijo, da je to zelo pomembno. Naprimer, omrežja na evropski ravni lahko pokažejo, da obstajajo dobri primeri po vsej Evropski uniji in da obstajajo velike eh, družbe in tudi manjše družbe, ki se ukvarjajo z vprašanjem zdravja in dejansko gre za. Eh, merljive rezultate na področju izboljšanja zdravja zaposlenih. Gre tudi za težave z mm, duševnim vidikom. To so bili samo nekateri elementi, ki sem jih želel dodati. Hvala. Hvala lepa. Ne bom delal povzetka. Mislim, da so bila sporočila jasna. Hvala lepa vsem govornikom za njihove prispevke in predstavitve. Mislim, da je sedaj čas, da se zahvalimo vsem, vsem, ki so prispevali ne samo uh, pri tej delavnici, ampak tudi pri vseh ostalih. Veliko delavnic smo organizirali v tem mandatu in uh, Vedno je dobro, če lahko računamo na sodelovanje komisije, nevladnih organizacij, na sodelovanje sekretarjata Envi in tudi na sodelovanje mojih asistentov. Gospa Romano je prav gotovo del ekipe. Gospa Pura in gospod Marcello sta pripravila ta zelo koristen dokument. Moja asistentka Špela, Aljaš in tako naprej. Eh, vsi ste dobro sodelovali. Hvala lepa še enkrat in prepričan sem, da se bo zgodba nadaljevala. Še enkrat želim zahvaliti, izraziti zahvalo predstavnikom ECL-a. Oni so še posebej aktivni na tudi drugih področjih, naprimer poslanci za boj proti raku in tako naprej. To je še ena skupina, ki se bori proti raku in eh, pripričan sem, da bomo nadaljevali tudi s tem delom. Torej, najlepša hvala. Mislim, da smo čas porabili zelo koristno. Hvala lepa. Nasvidenje, se vidimo.